Bonjour, je vous propose de, de commencer. Dobro jutro, predlagam, da začnemo z današnjo sejo. Sicer nimam mandata za to, ampak se vam opravičujem v imenu bruselske občine. Danes je prvi pomladanski dan, vremena nam niso poslali, ki bi bil skladen s tem, ampak tako pač je. Marita danes žal ne more biti z nami ker je na celodnevnem sestanku, ker poteka tripartitni socialni vrh. Tako da je danes ne bo z nami. Tolmačenje je danes na voljo v vse jezike, razen v hrvaščino. Kar zadeva zapisnike 21. in 22. februarja, 26. in 27. februarja, z njimi nimate težavnih, lahko sprejmemo. Besedo pa ne mudoma predajam Agnes in Elizabet, ki sta imeli dokaj zapolnjene večere, če sem prav razumel in kolikor vem, nista veliko spali. Če se prav spomnim, je potekal osmi trialog, na katerem pa ste vendarle dosegli dogovor. Tako da vama predajam besedo, da nakratko povzamete, zakaj je šlo na tem trialogu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama bom začela. Za njes imava pač tako navado, da skupaj predstaviva zadeve. Osmi trialog. Kako so potekala pogajanja? Sicer govorim pod nadzorom Roberja, ki nas je spremljal tekom tega dela dosegli smo kolektivni globalni dogovor glede členov, ki smo jih pripravili skupaj s svetom. Šlo je za prvo fazo pred 15 dnevi. V ponedeljek zvečer pa smo konsolidirali potem dogovor pri posameznih členih ter tudi pri posameznih uvodnih izjavah. V ponedeljek zvečer smo ob 20. uri 45 minut lahko ugotovili, da smo se zdaj dogovorili glede besedila in da smo zaključili pogajanja s svetom. Torej, konsolidirali smo besedilo in pogajanja zaključili, ker smo se res spustili v podrobnosti. Zdaj bo na voljo kmalo tudi dokončno besedilo, zaenkrat ga še nimamo, ga bomo pa posredovali takoj, ko bo to mogoče. Kako so potekala ta pogajanja, o čem smo se dogovorili? Najprej glede roka. Rok je bil zelo pomembno vprašanje. Sklenili smo dogovor o 12 mesecih plus 6, ko gre za priglasitev podjetja v državi članici gostiteljici. Druga pomembna zadeva. Verjetno se spomnite, kakšen je bil naš pogajalski mandat. Imeli smo dvojno pravno podlago, tako da smo lahko stremeli k zaščiti delavcev in podpirali tudi notranji trg. Oboje smo želeli vključiti v to direktivo. Anjes bo potem povedala več o tem, sama bom zdaj začrtala zgor širši kontekst. V direktivi iz leta 96 smo imeli ožjo pravno podlago, zdaj vse skupaj opredeljeno v členu. Svet je želel, da bi se to opredelilo v uvodni izjavi. Uh, ampak tu sva bili kot pogajalki dve izjemno trmasti ženski, zato sva tudi dosegli, da se to omeni v členu. Tako da bomo zdaj imeli ustrezno referenco, če bi bila kadarkoli sprejeta sodba na sodišču s tem v zvezi. Gre za člen številka ena. Tretja točka. Glede plačil. Tu smo ohranili svoje stališče, šlo je za skupno stališče, minimalna plača v državi gostiteljici velja plus vsi bonusi, ki pripadajo tej plači. Tako da se zagotovi enakopravnost med delavci v državi sprejema v državi gostiteljice in napotenimi delavci. Za enako delo, enako plačilo v istem kraju dela. Kar zadeva nadomestila, tu smo upoštevali večje število pripomp. Odvisno je pač od posamezne države, kakšna so ta nadomestila, lahko jih plačajo države izvora, države gostiteljice. Ampak poskrbeli smo za to, da je znesek nadomestil, se pravi bruto znesek, identičen enak znesek prejmeta napoteni delavec in delavec v državi gostiteljici. Anja bo povedala kaj več o kolektivnih pogodbah. Mi bo pa Anja zdovolila, da se lotim še dveh zelo pomembnih točk. Kot levi smo se borili pri roku za prenos in pri roku za začetek izvajanja. Ne vem, če se spomnite, kaj je pisalo v svetovem besedilu. Svet je predlagal triletni rok, nobena država ne bi mogla prenesti direktive pred triletnim rokom in rok potem za izvajanje bi bil štiri leta. Moram reči, da sem bila sama zelo naklonjena temu, da se držimo dodeljenega mandata. To je dve leti za prenos plus dve leti za izvajanje, tako da bi lahko zagotovili tudi zakonodajno delo na evropski ravni. Svet se je potem strinjal s tem rokom dve leti za prenos, dve leti za izvajanje. Morali smo tudi popraviti eno pomembno točko. To je bilo še posebej pomembno za naše španske in portugalske kolege. Gre pa za vprašanje prevoza. Direktiva, nespremenjena direktiva iz leta 96 bo veljala do začetka veljavnosti Lex Specialisa, ki ga pripravljamo za prometni sektor. Svet je oktobra naredil majceno napako, govoril je o začetku veljavnosti. Direktiva iz leta 1996 naj bi veljala do začetka veljavnosti Lex Specialisa, ampak začetek veljavnosti bo pred začetkom veljavnosti drugega zakonodajnega akta. Se pravi, tri režime bi imeli. Direktiva iz leta 1996 do začetka veljavnosti potem revidirana direktiva iz leta 96, o kateri se zdaj pogovarjamo, ki bi veljala med prenosom in začetkom veljavnosti in še tretji zakonodajni akt Alex Specialis. Se pravi, zelo kompleksno bi bilo za vse države, da bi trikrat spreminjale ta režim, sistem. Zato smo se strinjali s tem, da je rok veljavnosti oziroma začetka veljavnosti tisti, ki sproži začetek veljavnosti lex specialisa. Še par besed bi rada povedala Anjes. Ni enostavno voditi pogajanj o tako kompleksnem besedilu. To besedilo je bilo zelo tehnično, predstavlja različne interese. Tako on jaz kot sama pa smo storili vse v svoji moči za to, da smo zagotovili ravnotežje med državami na vzhodu in zahodu Evrope, da ne bo šlo za to, da bodo ene države proti drugim spoštovale sva predloge sprememb enih in drugih. Nismo želeli, da bi se kakorkoli poglabljale razlike. Za nje smo skrbeli tudi za ustrezno ravnotežje, ko gre za spoštovanje kolektivnih dogovorov za zaščito delovcev na eni strani in za interese podjetij na drugi strani. Vse to smo vključili v besedilo, zelo dobro smo sodelovali, ko smo se morali zoprstaviti svetu, smo res odlično sodelovali. ker smo želeli, da se uveljavi stališče parlamenta. Tako da najlepša hvala Anjes za delo, ki smo ga skupaj opravili. Redko se zgodi, da dve poročevalki iz dveh različnih političnih skupin delata tako z roko v roki. Tako da hvala lepa vsem poročevalcem v senci, ki so bili prisotni in ki so res marljivo delali. Dobro je bilo, da so bili poročevalci v senci prisotni med pogajanji, da so spremljali razvoj dogodkov. Tako da, gospod predsedujoči, mislim, da smo imeli zelo dobro ekipo. S tem nimamo misli zgolj na jaz in sebe, temveč tudi kolege iz drugih držav. Tako da si sama želim, da bi dosegli veliko večino v parlamentu, da bi lahko to besedilo čim hitreje sprejeli, ker gre na vse zadnje za temeljni kamen socialne Evrope. You, chair, and, uh, in... Hvala lepa, predsedujoči in uh... Hvala vsem, ki so poskrbeli, da smo dosegli ta umestni korak, ta pomemben umestni korak v zadnji ponedeljek, kar seveda vključuje tudi delo, ki ga je pravila Elizabet, kar so pravili poročevalci v Senci, kar je naredil sekretarjat, ki nam je zelo pomagal, pravna služba. In vsi naši asistenti. Zdaj je na nas. Najprej na naju dveh, pa tudi na bulgarskem predsedstvu, da napreduje pri tem dogovor, ki smo ga dosegli v ponedeljek. Če sem prav razumela, imajo danes debriefing na koriperju, In če bo vse potekalo dobro, potem bomo dobili od Koreperja dopis po sestanku, ki bo 11. aprila. kaj bi omogočili lo zaključna dejanja pri tem dosejo v naslednjih mesecih. Moram povedati, da sem se v tem procesu marsikaj naučila, za kar sem hvaležna. No, to je zelo dobro, če si star že 57 let eh, in ugotoviš, da se moraš veliko naučiti. Mislim, da smo naredili nekaj dobrega za evropske delojemalce in delodajalce. In to je najbolj hvaležni del našega prispevka. Kot je Elizabet že povedala, nam je uspelo vnesti nekaj sprememb v politični dogovor, tudi eh, kar zadeva dajatve, smo nekaj dosegli. Dobili smo podporo tudi strani Češke in Slovaške v svetu, kar je zelo pomembno, saj si ta dogovor zasluži široko podporo. To je bil tudi razlog za to, da, nismo, da se nismo držali vsake besede kot pijanec plota. Ampak smo poskušali upoštevati interese posameznih držav članic, želeli smo zagotoviti pravno gotovost glede tega, katera pravila veljajo za povračila, za prispevke in podobno. Prav tako smo lahko popravili napako sveta pri formulaciji izjeme povezavi z prevozom. E, tukaj smo dobili tudi podporo portugalcev, kar je pomembno. Hkrati pa naj povem, da ni tako, da bi delojemalci na področju prometa brez zaščite, dokler ne začne veljati nek specialis. Kajti direktiva iz leta 96 še vedno velja za delavce v prometu. Govorili smo o skrbi za izvajanje teh določil direktive iz leta 96 ter za prehodno obdobje za premustitev od eh, določil direktive iz leta 96, kar na željo švedskih deležnikov smo razjasnili besedilo glede kolektivnega pogajanja, kolektivnih dogovorov. Tam, kjer govorimo o kolektivnih pogodbah, so države tiste, ki jih eh, proglasijo za univerzalno uporabne. Torej smo razširili področje uporabe, ne gre samo za univerzalno uporabnih eh, kolektivnih eh, pogodb, imamo pa tudi imamo zraven še sektorske ali regionalne kolektivne pogodbe. Prav tako smo razjasnili, da. v nekaterih državah, kot so tudi skandinavske, socialni partnerji izpogajajo kolektivne pogodbe, kar je prav tako vključeno v ta člen. Nekaj sprejem smo vnesli v besedilo glede podizvajalcev in bivanja, kjer vsega, smo se sklicovali na direktivo o izvajanju, kjer imajo precej stroga pravila glede poti izvajalcev, kar je velik korak naprej. Pri pomembnem načelo enako plačilo za enako delo na enakem mestu, tako kot je Elizabet eh, že povedala, Eh, smo lahko, mislim, da uspešno uravnotežili interese delodajalcev, delojemalcev, držav, interesnih eh, skupnosti in kljub temu dosegli napredek. Tudi za jasne ime pravili, ki jih bomo oč tudi enostavno uveljavljati. Tako da bi lahko recimo maja glasovali v našem odboru, potem ko bomo dobili ustrezen dopis iz eh, Koreperja. Vmesni čas eh, pa bom izkoristila za to, da pripričam čim več kolegic in kolegov, da glasujejo eh, za ta napredek, kajti menim, da si delodajalci in delojemalci zaslužijo to zakonodajo v Evropi. Hvala lepa za vse te informacije, hvala lepa tudi za delo, ki ste ga opravili. Do konca aprila, do začetka maja bomo potem morali zauzeti dokončno stališče do besedila, ki ga boste na koncu pripravili. Zagotovo pa boste obe še posredovali informacije, če jih bomo potrebovali za to, da se izrečemo glede tega vprašanja. Na plenarnem zasedanju pa naj bi o tem glasovali junija, govorim na pamet. Še enkrat hvala lepa za opravljeno delo. Zdaj pa predlagam, da gremo na naslednjo točko. Gre za smernice za politike za poslovanja držav članic. To je pomembno vprašanje, ko gre za spodbujanje za poslovanja. Besedo predajam poročevalcu, gospodu Mitrofanovsu. Yes, thank you very much. Oh, sorry. Oui, Monsieur Calvert, point d'ordre. Gospod uh, Calvert Šambon, lahko zastavimo vprašanje s opračevalkom ali ste zaključili temo? Ne, temo sem zaključil ne zato, ker ne bi želel, da se o tem pogovarjate, ampak če odprem razpravo, potem bodo vsi želeli besedo in glede na časovnico ne bomo uspeli obravnavati vseh točk. Naj še enkrat zgolj ponovim to, kar ste povedali sami. Za njes sva pripravljeni stopiti v stik z vami kot posamezniki, skupinami, za delegacijami, lahko pojasniva delo, ki sva ga opravili in posredujeva informacija. Lahko s tem odgovorim na vprašanje, ki ste ga želeli zastaviti. Gospod Mitrofanov, zdaj pa beseda vaša. Dear chair, dear Spoštovani gospod predsedujoči, dragi kolegice in kolegi, najprej moram um, povedati nekaj o tehničnih podrobnosti. Če si boste pogledali v podatkovno bazo Evropskega parlamenta, boste našli prvotno besedilo poročila glede smernic za zaposlovanje za države članice EU kjer je poročevalka gospa Tatjana Ždanoka, ki pa je zapustila parlament pred tremi tedni, tako da sem jo nadomestil. Gre torej za dediščino moje kolegice, ki jo predstavljam. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za zelo produktivno in koristno razpravo na včerajšnjem sestanku. Resnično smo poskušali upoštevati vse komentarje, mnenja naših kolegov iz večine političnih skupin. Poročilo ni preprosto, gre za poseben primer. Pred dvemi tedni smo namreč prijeli jasen signal sveta od predsedstva, bulgarskega predsedstva, da bo tokrat naše poročilo, ko ga bo parlament sprijet, upoštevano eh, strani sveta. To je velik korak naprej, ne samo za nas, eh, za odbor, temveč eh, za celoten parlament. Kaj se bo torej dogajalo v naslednjih tednih? Upam, da nam bo uspelo pospešiti proces sprejemanja tega poročila. Včeraj smo namreč našli zelo koristne in blodne kompromise. Nova tabela z spremenjenimi predlogi sprememb je bila poslana včeraj zvečer, pozno zvečer vsem poročevalcem v senci. Upam torej, da bomo lahko o tem poročilu glasovali najkasneje na mini zasedanju v mesecu maju. Da pa bi nam to uspelo, moramo spremeniti eh, čas za glasovanje. Prvotno smo načrtovali 25. ali 26. april. Bomo pa pripravljeni že glasovati 27. marca. Seveda bomo z veselje prisluhnili komentarje naših, eh, naših kolegov iz vseh političnih skupin in eh, poskušali upoštevati eh, vse njihove predloge. Mislim pa, da bo na plenarnem zasedanju zelo malo predlogov spremen, po katerih bi morali glasovati. Saj poskušamo najti kar najboljše kompromise med vsemi političnimi skupinami. Gospod Plura. Lepa gospod eh, predsedujoči, gospod in gospodje. Kot smo slišali že včeraj. Eh, naš eh, kolega Mitrofanov si je predlagal, da pospešimo naše delo. Naša skupina želi temu tudi ustrečino, kar zadeva predloge sprememb pa naslednje. Hvala kolegu Mitrofanovcu za to, da je tako angažirano nadaljeval z delom kolegice Ždanoke in pripravil je zelo ravnotežene kompromisne predloge. E, kolegi so predložili nekatere predloge sprememb, ki poročilo zelo dobro dopolnjujejo. In zelo me veseli, eh, da so bili upoštevani moji predlogi, kot tudi predlogi kolegic in kolegov. Eh, nova različica kompromisnih predlogov odraža razpravo eh, v prvem krogu in to zelo dobro. Imamo pa še nekaj vprašanj. Eh, veseli me, da je bila upoštevana spodbuda za podjetja, tako za mala kot srednje velika podjetja, eh, vendar pa želimo, eh, da bi upoštevali tudi predloge Adama Kosa, kaj ti gre za to, da bi vedno izvajali tudi socialna posvetovanja namreč eh, pogosto se to dogaja prepozno in ni mogoče doseči vseh interesentov, ta posvetovanja eh, pogosto trajajo tudi premalo časa, eh, toliko v zvezi z kompromisom 18 in potem še socialni partneri, to niso samo sindikati. Je še kar nekaj drugih pomembnih organizacij, ki bi jih prav tako morali upoštevati. In sedaj predlog spremembe številka pet. Eh, upam, da eh, bo to vključeno tudi sklicevanje na pakt stabilnosti, kajti to je zelo pomemben instrument eh, v okviru ekonomskega upravljanja. Mnogi so pozorili tudi na združevanje zasebnega in poklicnega življenja, vendar pa želim povedati, da da eh, so eh, določbe, ki eh, govorijo o fleksibilnosti, dobre tako za delojemalce, kot tudi za delodajalce. Kot poročvalec v senci za EPL želim storiti vse, da bi svet čim prej dobil rezultate našega dela, tako da bo ustrezno upoštevano tudi mnenje Evropskega parlamenta, vkolikor bo to možno do konca tega tedna, eh, da bi dosegli konsens in eh, Če bo temu tako, bomo 27. lahko o tem glasovali, sicer pa predlagam izredno sejo odbora v Štrasburgu. Hvala.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 Najprej hvala gospodu Mitrofanovsu za to, da se je tako hitro vključil v delo gospe Štanoke. Eh, pozitivni signali sveta, ki jih je omenil, so za odbori zelo pozitivni in mi kot politična skupina želimo navezati eh, na to, in uh, si prizadevati uh, za čim prejšnje sprejetje poročila. Mislim, da hitreje, ko bomo to poročilo sprejeli, večja bo tudi verjetnost, da bodo naše zahteve postale realnost, da bo svet upošteval to poročilo. Eh, kljub temu pa mislim, da je potrebno, da si besedilo natančno pogledamo, pred ga sprejmemo, In eh, na tem delamo, kajti za jutri smo načrtovali še en sestanek. Eh, pomembno je, da je upoštevanih 20 e, načel Evropskega stebra socialnih e, pravic. Eh, prav tako je potrebna javna opredelitev za jamstvo mladih. Eh, zelo pomembno je, da imajo mladi ljudje dobre možnosti in eh, poročilo, ki ga imamo eh, pred seboj, odraža kompromise med političnimi skupinami. Eh, in s temi kompromisi se lahko strinjamo, kljub temu pa mislim, da je potreben še ta ali oni popravek, naprimer tudi kar zadeva sistem evropskih kvalifikacij oziroma smernice za pokojninsko politiko v državah članicah, to je za nas zelo pomembno da eh, je tam vzpostavljena jasnost in da to tudi povemo. Od eh, mladosti do pokojnine eh, moramo pripraviti ustrezno okvir. Hvala. Merci. Hvala lepa. Od skupine EKR ni nikoga. Gue prav tako ni nikogar. Gospa Adžeja, vi ste naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi kolegu, ki je pripravil ta nov kompromisni predlog. Demokratični deficit, ki smo mu bili priča v zadnjih letih pri tem dokumentu, je opazen in komisija je podala svoj predlog, parlament je podal nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi, svet tega ni sprejel. Zdaj se vse skupaj zapletlo, zato se nam tudi zelo mudi, da čim hitreje do konca pripravimo ta predlog, da bo to konsolidiran, trden predlog, ki bo pošteval tudi želje in zahteve državljanov, ki jih mi kot poslanci zastopamo. Zato bi morali čim hitreje sprejeti ta predlog. Dobro bi bilo, da se čim hitreje dogovorimo o posameznih kompromisih. To bi moral biti naš cilj. Kar pa zadeva naše prednostne naloge, tako kot v predhodnih dveh letih, ko sem bila poročevalka pri tem poročilu, sem sama skušala predvsem podariti potrebo potem, da pojem revščine obravnavamo z vseh vidikov. V Evropi se danes soočamo z izjemno zaskrbljujočim eh, pojavom, to pa so revni delavci. Število delavcev, ki kljub temu, da so zaposleni, obstajajo na pragu revščine in socialne izključenosti pomeni, da moramo zagotoviti predvsem dostojno dobro delo. Gospodarske politike so tiste, ki so negativno vplivali na vse skupaj, kritična sem do teh politik. Imamo naprimer pakt o rasti in stabilnosti, imamo proračunska pravila. Stabilnost je tista, ki nam jo usiljujejo in zaradi tega imamo težave pri oblikovanju trajnostnih kakovostnih delovnih mest. Vemo, da jih lahko ustvarimo, če bomo zagotovili obsežne naložbe, ki imajo možnost, da se še povečajo. Težko se bo boriti proti revnim delavcem, če ne bomo storili več. Zato je zelo pomembno, da zmanjšamo davčno obremenitev, da prestavimo davčno obremenitev, zlasti je treba razbremeniti MSP-je. Če neko podjetje lahko ustvari delovna mesta in če jih želi ustvariti, potem jim moramo tem podjetjem omogočiti, da bodo delovala v pogojih, ki jim to tudi dopuščajo. Pomemben je tudi prehod na obnovljive vire energije. Zmanjšati je treba obdavčitev dela ne moremo dopuščati, naprimer, da se podjetja poslužujejo vedno bolj onesnažujočih goriv, kot so fosilna goriva. Vprašanje zaposlovanja je pomembno ne samo za mlade, temveč tudi za dolgotrajno brezposelne. Mlade bi morali ustrezno sposobiti, da bi pridobili veščine, s katerimi bi se lažje soočili s strukturnimi spremembami na trgu dela, kar pa zadeva dolgoročno brezposelne, njim bi morali zagotoviti znanja in veščine, ohraniti tiste veščine, tiste znanja, ki so jih pridobili v preteklih letih, predvsem pa jih moramo ustrezno pripraviti na nove zahteve v okviru zelenega, modrega gospodarstva, krožnega gospodarstva. Treba jih je usposobiti in izobraziti boriti se moramo proti tistim spremembam, ki nam danes pretijo na področju prehoda na nove oblike dela. Bolje bi morali nadzirati te procese, tudi ko gre za umetno inteligenco, ko gre za robotizacijo, mehanizacijo. Več pozornosti bi morali posvečati temu. Boriti bi se morali tudi proti diskriminaciji, usklajevati bi morali zasebno in poklicno življenje tudi v tem kontekstu je zelo pomembno, da smo izjemno pozorni na ta vprašanja in da odločno ukrepamo. Družba in svet dela doživljajo spremembe, zato je nujno, da vsem omogočimo, da preko bolj učinkovitih socialnih sistemov to, da bodo lahko usklajevali svoje poklicno družinsko življenje, kajti do hudih težav prihaja, predvsem na trgu dela. Zagotoviti bi morali celoten močen socialni sistem od varstva do vrtcev, da bodo vsi lahko usklajevali svoje poklicno in družinsko življenje. Spodbujamo lahko tudi nove oblike dela, naprimer delo nadaljavo, pametno delo. Ne smemo dopustiti, da bi prihajalo do kakršnih koli zlorab pri uporabi teh novih instrumentov, bi pa vseeno morali delovcem dati možnost, da sami izpeljajo svoj delovni projekt do konca in da vse skupaj usklajujejo tudi z družinskim in zasebnim življenjem. Še zadnja zadeva, ki je prav tako pomembna z vidika oblikovanja kompromisov, gre za vprašanje pokojnin. Danes imamo na voljo objektivne podatke, ki kažejo na to, da se ljudje starajo, ampak na starajoče se prebivalstvo se ne moremo odzivati s tem, da bomo podaljševali starost za upokojitev. Uvesti je treba drugačne spremembe, delovcem je treba dati možnost, da izberajo svoje delovne perspektive. Spodbujati je treba tudi ta generacijski prehod, prenos znan in veščin, da bodo vsi lahko se lažje odzvali na vse te spremembe v starajoči se Evropi. Ponuditi je treba torej tudi odgovor na problem staranja prebivalstva. To, da se povečuje starost za upokojitev, ni pravi odgovor predvsem pa bi morali poskrbeti za ustrezne pokojnine za tiste skupine delavcev, ki jih najbolj izkoriščajo. Hvala. Merci pour, uh, Hvala lepa, Dominik Martan za ENF. Uh, merci, Hvala lepa, predsedujoči. Slišali smo prošnjo gospe Adžeje. Sam bom krajši, zato ker smo se pogosto o tem že pogovarjali. Vsi ste prebrali teh 14 predlogov sprememb upam, da jih boste tako kot vedno zelo prisrčno sprejeli. Naj povem vse skupaj na kratko in jedrnato. Gre za iste tematike, iste besede, iste pobožne želje, iste instrumente, vsako leto eno in isto. Ista odstopanja, ist, tako kot je povedala gospa Ađeja ta beda in revščina se še kar širita v Evropski uniji kljub vsemu. Tako da sam nisem tako navdušen kot vi, moram reči, da sem ravno nasprotno izjemno skeptičen. Kaj ti vse skupaj sodim na podlagi rezultatov, ti pa so izjemno slabi. Hvala. Mislim, da sem bil dovolj jasen. In jasen in kratek, ja, hvala. Niste mi pustili niti toliko časa, da naredim požirek vode. GD za zaposlovanje gospod Češnovar dobi besedo. Ne? Komisija. Thank you, chair, for, uh, the... Hvala lepa, hvala lepa, da ste dali komisiji priložnost, da se odzovem po več kot 140 amandmajih eh, v odboru. Bomo videli, če boste lahko glasovali uh, Naslednji teden to bo seveda pospešilo celoten eh, postopek, kar bi svet izjemno pozdravil. Hvala. Dobro, hvala lepa. Kar zadeva časovnico, 25. 26. april, ampak verjetno se bo to obravnavalo 27. 3. se pravi na drugem plenarnem zasedanju v maju, pa bi o tem glasovali. Naslednja točka predstavitev študije v zvezi z novimi pomožnimi tehnologijami za invalide. Kar nekaj dokumentov ste dobili v zvezi s to podporno tehnologijo. Besedo pa ne mudoma predajam gospodu Adamu Kose, ki bo v dveh, treh minutkah predstavil tematiko. Köszönöm a szót, elnök úr, kedves kollégák! Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Naš strokovni odbor se ukvarja z pomembnimi stvarmi za ljudi s posebnimi potrebami. Leta 2015 smo predlagali, da bi STOA izdelala znanstveno študijo oziroma projekt kako delujejo podporne tehnologije pri integraciji ljudi s posebnimi potrebami. E, tu mislim e, zlasti, ko gre za e, gluhost, za slabovidne in za celoten spektr avtizma. Te tehnologije bodo v prihodne gotovo imele zelo velik vpliv na naše vsakodnevno življenje, tako da moramo pogledati, kako bodo te tehnologije vplivali na naše življenje oziroma z katerimi eh, drugimi Eh, posledicami lahko računamo, eh, ko se bodo te tehnologije razširile. Eh, kakšen trajni vpliv bodo imele in sicer bodo verjetno trajno spremenile našo družbo, verjetno tudi nenamenoma. Za nas je zelo pomembno, kakšno je zakonodajno delo v Evropskem parlamentu. Eh, kako so upoštevane te podporne tehnologije in eh, kako se bodo razvijale nove tovrstne tehnologije. Tu je treba upoštevati tudi Evropsko listino oziroma eh, to, da še naprej delamo da na odstranitvi ovir. Medicinska očala in očala za poslovanja. Pomembno je, skozi katera očala gledamo. Pomembno je, kako bomo prihodnje ravnali s temi tehnologijami. Eh, pomembno je, da se odločamo odgovorno, da dobro vprašanja dobro obravnavamo. Gre za pravna, etična in socialna vprašanja in eh, ta vprašanja je treba obravnavati in na nje iskati odgovore. Eh, medtem pa se tehnologija skokovito, eksplozivno razvija. Eh, naša zakonodajna hitrost se oddaljuje od resničnega življenja in pravzaprav capljamo za rezultati. Eh, težko še pričakujemo povzetek strokovnjakov, ki so delali na študiji in prosim tudi kolege, eh, pa tudi asistente, da preberejo to študijo, vsaj povzetek kajti eh, vse je zelo poučno. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Besedo bom predal Marija Omajar, ki bo povedala kaj več o tej študiji. Ta študija je zelo obsežna, ampak prosim, da svoje predstavitve ne podajate dlje kot deset minut. Hvala lepa. opravili smo analizo stanja in prihodnih perspektiv, kar zadeva podporne tehnologije za invalide. Osredotočili smo se na eh, različne oblike invalidnosti, slabovidne in slepe, gluhe in tudi invalidnosti avtiste. Danes se bom posvetila področju zaposlovanja invalidov. Po Evropski uniji smo razpostali vprašalnik in vprašali uporabnika ali trenutno uporabljajo podporne tehnologije, da poskušajo si pomagati pri svoji invalidnosti. Rezultati so pokazali eh, pozitivni odziv pri vseh treh oblikah eh, invalidnosti. Prav tako smo specifično vprašali, na katerih področjih so podporne tehnologije pomembne. In kot lahko vidite v grafih, ki vam jih prikazujem, gre za vsako obliko invalidnosti in vidite, da, je, da so šolo in eh, zaposlitev delovno mesto opredelili kot najpomembnejša področja. Zato smo ocenili eh, pomen eh, podpornih tehnologij za osebe z invalidnostjo, sploh na področju izobraževanja in zaposlitve. Prav tako smo jih eh, prosili, da nam podajo nekaj primerov podpornih tehnologij, ki bi jih lahko uporabili na delovnem mestu. Odgovori so bili zelo raznoliki glede na vrsto invalidnosti, ampak primeri so vključevali medicinske pripomočke, prav tako pa tudi. Eh, tehnologije za splošno rabo, naprimer aplikacije, kot so eh, povečani zasloni ali braljniki zaslonov za slabovidne in slepe, kar zadeva gluhe in smo videli, da si želijo tehnologije, ki omogočajo prevod eh, besed v znakovni jezik ali jezik besedilo. Ali si tudi primere na vseh treh invalidnostih za sodobne tehnologije, pomožne tehnologije pri avtistih za pomoč pri delu, kot naprimer video igrice, zato da bi lahko začeli z delom v nekem laboratoriju in lahko pozdravili kolege za dobro jutro, lahko bi simulirali delovne naloge in na ta način bi eh, se lahko pripravili na srečanje z realnimi osebami na delovnem mestu, saj je za avtiste takšna interakcija izjemno težavna. V naših eh, vprašanjih je, eh, smo menili tudi konvencijo o pravicah invalidov. Eh, in to je pomembna vstopna točka za podporne tehnologije, ko gre za delo in za poslovanje. Imamo veliko možnosti prilagoditev, ki lahko izboljšajo delo invalidnih eh, oseb, eh, kar so povedali strokovnjaki v naši študiji. Pri avtizmu naj bi imeli pomočnike pri delu in podobne okrepe. Tudi delovno okolje treba oblikovati tako, da je primerno za avtiste. Avtisti so lahko preveč občutljivi na svetlobo in zvok, zato je treba ustrezno prilagoditi eh, prostore ali pa jim nameniti mirne prostore stran od tam, kjer se srečujejo z drugimi. Kaj so pokazali rezultati? Da še vedno imamo opravka z diskriminacijo od invalidov, ki se začenja že v času sprejema na delovno mesto. Eh, podjetju eh, pogosto ne vedo, kako prilagoditi delovno mesto za invalide. Eh, podjetja razmišljajo samo o stroških pri zaposlovanju invalidov. Na koncu pa imamo majhne kazni za podjetja, če ne zaposlujejo invalidov. Nasplošno je pomanjkanje znanja glede povezave med invalidi in delom. Tako na strani podjetij, kot tudi eh, invalidov. In zadnje, na kar bi se osredotočila, so pomanjkljivosti v izobraževalnem sistemu. Dobri izobraževalni sistem je ključnega pomena za vključitev invalidov v trg dela vendar pa, kot vidimo tudi iz enega citata iz eh, vprašalnika, ugotovimo, da če ljudje z invalidnostjo ne morejo sodelovati v izvrževanju procesa na enak način kot eh, ljudi brez invalidnosti zaradi pomanjkanja prilagoditev, sključno z tehnologijami, potem je končni rezultat, da osebe z nižjo stopno izobrazbe ima več težav pri iskanju zaposlitve, ne zaradi invalidnosti, temveč zaradi niže stopnje izobrazbe. Za zaključil predstavitve naj vas eh, opozorim na naslednje vidike. Eno je pomen, da konvencija o pravicah invalidov resnično začnemo resničevati v praksi. Zagotovimo, da vsega bo vključena v zakonodajo vsake države članice, prav tako pa moramo skrbno spremljati izvajanje in uvesti sankcije za tiste, ki določil ne spoštujejo. Tehnološke možnosti pa moramo povezati z socialno sfero, zato potrebujemo tudi univerzalni eh, dizajn podpornih tehnologij, pa tudi razvoj tehnologij na osnovi uporabnikov. Eh, prihodnost eh, tehnološkega razvoja se ne sme osredotočati samo na nove naprave in pripomočke, temveč izboljšano uporabo obstoječih. Zato potrebujemo pregled in evalvacijo obstoječih aplikacij in pripomočkov, tukaj tudi potreba po večji povezavi med tehnologijami in storitvami. Treba je spodbujati izobraževanje, znanje, kako uporabljati tehnologijo, kako izboljšati lasno bazo znanja predstavlja pomemben del za zaposljivost ljudi z invalidnostjo. Zato morajo invalidi poznati razpoložljivost eh, in uporabo eh, tehnologij, ki so na voljo. Prav tako je treba usposobiti ljudi, ki delajo v socialnih storitvah, v izobraževalnih ustanovah, v izobraževalnih ustanovah, učitelji, policisti, socialni delovci in tako naprej. Treba je vključiti eh, učenje glede tega, kako pristopiti invalidu in kako mu ponuditi ustrezno podporo. S tem je eh, povezano, povezano tudi ustvarjanje novih eh, poklicov. Tukaj imamo strokovnjake, ki morajo dati najboljše rešitve za uporabnike. Kar je prav tako pomembno, je podpora pri zaposlovanju. Potrebujemo trg dela, ki bo bolj prijazen in validov. In to je še bolj pomembno, kot da omogočimo dostop do tehnologij, ki so na voljo. Še vedno je veliko pomanjkanje informacij, kar zadeva podporne tehnologije in zaposlovanje tukaj lahko stokovnjaki za zaposlovanje invalidov odigrajo pomembno vlogo pri svetovanju delodajalcev glede tega, kako doseči dobro prilagoditev delovnega mesta za invalide. Prav tako potrebujemo več informacij in eh, nasvetov eh, za zaposlovanje, kot tudi enostavnejše financiranje nabave pripomočkov. Še vedno pa imamo velike ovire na področju dojemanja invalidov in tukaj zakonodaja ne more upraviti neke neposredne vloge. Zato moramo povečati osveščenost glede invalidnosti na splošno in tudi v povezavi z delovnem mestom in zaposlovanjem, da bi zmanjšali stigmatizacijo in spodbujali različnost oziroma raznolikost. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa. Gospod Kritikos, zdaj dobi besedo, izvolite. Thank you, Chair. Um, on the base... Hvala lepa na osnovi študije, ki je bila pripravljena. Smo poskušali eh, podati nekaj razmislekov na področju etike te študije smo opravili tudi znotraj našega centra. Ko smo gotovili osnovne zakondajne izzive in si pogledali zadeve z zakondajnega eh, vidika, smo se morali vprašati, kako vključiti in validnost kot horizontalni koncept Eh, ni uspešen, zato moramo ostrezno eh, zadeve vključiti v naše politične sisteme. Ugotovili smo tudi fragmentacijo na področju zakonodaje, ko gre za dostopnost. 21 držav še ima vedno omejitve pri eh, popolni zakonodajni zmogljivosti v Evropi veliki izziv je pomanjkanje horizontalnega sprejemanja definicije invalidnosti. Imamo različne eh, definicije v sekundarni zakonodaji, še vedno pa nimamo opredeljenega pojna na horizontalni ravni. Tukaj imamo tudi odškodnine za škodo, ki jo povzročijo podporne tehnologije. Tudi tukaj potrebujemo srezno metodologijo tehnologije lahko povzročajo škodo uporabnikom in tretjim osebam. O tem trenutno razmišljamo, videli bomo, ali moramo prilagoditi. Eh, tukaj zakonodajo, potem imamo varstvo podatkov glede vprašanja zasebnosti. Eh, večina avtonomnih eh, podpornih tehnologij zbira velike količine podatkov, podatkov ki so povezani z z zasebnim življenjem invalida, ki uporablja takšne podporne tehnologije. In ker nimamo nobenih eh, določil v direktivah o enaki obravnavi, kar bi uh, eksplicitno preprečevalo diskriminacijo na osnovi invalidnosti, trenutno nimamo takšnega eksplicitnega določila. Poleg eh, zakonodajnih izzivov smo našli celo vrsto etičnih izzivov, ki niso nujno povezani z zakonodajnim okvirom, ampak ga presegajo. Še posebej so povezani z spoštovanjem in opoštevanjem etičnih izzivov eh, vrednot, eh, na katerih temelji Evropska unija. To so izzivi, ki so povezani z avtonomnostjo oseb, podporne tehnologije lahko zmanjšanje avtonomnost eh, oseb, tudi samo odločbo na informacijskem področju in lahko vplivajo tudi eh, neodvisnost z spodbujanjih novih oblik izolacije Tukaj so problemi z deleginarjem nadzora, prenosom pristojnosti, z odgovornostjo, socijalno kompatibilnostjo in poštenostjo. Tudi v povezavi z dostopnostjo teh tehnologij. Velik problem, s katerim smo se soočili, je dostopnost, finančna dostopnost eh, teh eh, pripomočkov naprav. torej dostop do sorazmerno drage tehnologije v 28 državah članicah. Tukaj imamo tudi možnost eh, zmanjšanja medčloveških eh, odnosov. Z tehnologijami se ti kontakti eh, ošibijo. Potem nimamo prave meje med pomožnimi tehnologijami in krepitvijo sposobnosti. Tukaj ne gre samo za eh, tehnologije, ki zmanjšajo vplive določene invalidnosti, ampak tudi izboljšajo uh, spretnosti. Gre pa tudi za eh, stigmatizacijo z uporabo pomožne tehnologije in tudi o vlogi takšnih naprav pri nadomeščanju človeških eh, oskrbnikov. Kako se spospasti z temi mnogimi izzivi na pravnem področju in etičnem področju? Mogoče bi lahko zagotovili dostopnost kot eh, pravico, človekovo pravico in poskrbeli za to, da bodo podporne tehnologije dostopne tudi finančno. Trenutno poteka razprave glede robotov in kako poskrbeti, da bodo um, pomožni ali pa zdravstveni uh, roboti v uporabi tistih, ki jih najbolj potrebujejo, pa nimajo nujno finančne zmogljivosti, da si jih privoščijo. Potem potrebujemo pristop uh, za zasebnost by design. Torej vsaka tehnologija mora biti razvita potem načelo. Vzpostaviti je treba tudi pošten in osrezno oblikovan proces eh, obveščenega sprejemanja. Invalidne osebe morajo ohraniti nadzor nad uporabo tehnologije. To pravimo samo zato, da je to ker pri mnogih podpornih tehnologijah eh, imamo potencijal k avtonomnosti teh tehnologij, zato moramo zagotoviti, da oseba ostane tista, ki odloča. Razviti moramo tudi strukture za etični nadzor. Pri invalidnosti in uporabi podpornih tehnologij ta vidik še ni dobro razvit, zato moramo ugotoviti, ali takšne strukture potrebujemo na evropski ravni, spostaviti moramo novo strukturo za klasifikacijo za podporne tehnologije, tudi o tem bi lahko razmislili, prav tako, prav tako pa zagotovili, da eh, še vedno ostane oskrba v rokah eh, ljudi. Podporne tehnologije so samo pri pomočki, ki skrbijo za to, da oskrbniki in ljudje, ki potrebujejo njega, ostanejo v središču. S tem bi zaključil in vam prepustil besedo za vprašanje. Hvala lepa. Najprej naj bi dobili predstavniki skupine ELS, gospoda Kazen, niti gospoda Bekerja ne vidim v dvorani, naslednja je potem gospod Jongerijos iz skupine SD, izvolite. Se upravičujem in hvala lepa za, za to zelo obsežno predstavitev in tudi za poročilo, ki ga še nisem uspela do konca prebrati se mi pa zdi zelo zanimiva študija. Imam nekaj vprašanj v zvezi z delovnimi odnosi V svoji predstavitvi ste omenjali finančno dostopnost različnih pripomočkov, ki bi omogočili vsega, več invalidom. Ali menite, ali bi moral v primeru delovnega razmerja za takšno tehnologijo plačevati delodajalec? Če je to obveznost delodajalcev, kaj je s tistimi, ki niso zaposleni, ki so iskalci zaposlitve, delajo doma, mogoče eh, to ni odgovornost delodajalca, da poskrbi za te osebe, ampak bi mogoče družba morala prevzeti to odgovornost. Saj je finančna dostopnost to vrstnih pripomočkov resnično problematična. In v tem smislu vas tudi vprašujem, kaj menite, o novih eh, možnosti vstopa na trg dela, če bo ta olajšan s pomočjo tehnologij. Te podporne tehnologije bi lahko invalidom omogočili sodelovanje na trgu dela. Ali menite, da bi to sprožilo tudi razpravo o odgovornosti podjetij, ki ne zaposlujejo invalidov? če bo lažje zaposlovati invalide, ker bomo imeli vse te tehnologije na voljo. A menite, da to vodi v novo razpravo o odgovornosti podjetij za zaposlovanje invalidov? Um, Kaj menite o kvoti za zaposlovanje invalidov? Hvala lepa za skupino EKR. Gospa Stevens. Thank you, Chair. Uh, colleagues, I would like... Hvala lepa, dragi kolegice in kolegi. Zahvaljujem se obima govornikoma za zelo zanimive predstavitve. Tudi sama še nisem imela priložnosti prebrati celotnega poročila. Naj se odzovem na etične in zakonodajne izzive, ki ste jih eh, predstavili, ki so zelo pomembni. Eden se nanaša na varnost. Ta teden sem prebirala o nesreči, ki se je zgodila z eh, avtonomnim eh, vozilom. To je popolnoma drugačna situacija, vendar pa je prav tako povezana z varnostjo povezavi z stroji. In če na te stroje gledamo kot na podporne tehnologije, moramo zagotoviti, da bodo te tehnologije varne za uporabo strani invalidov, če ne, potem bi to prineslo zelo negativne posledice. Govorili ste tudi o tem, da morajo invalidi ohraniti eh, nadzor nad eh, podpornimi tehnologijami. Eh, to je tudi zelo pomembno eh, za me. Kdo namreč odloča o uporabi tehnologij invalidi sami ali pa eh, ljudje v laboratoriju, ki si izmišljajo neke tehnologije za invalide in si predstavljajo, da bodo to invalidi preprosto ljubili. To je torej zelo upravičen argument, da se ne posvetimo najprej uporabnikom. podporna tehnologija sama ustvarja pritisk strani družbe, ki invalidom predpisuje, da si morajo želeti uporabljati te vrste pripomočkov, kar pa ni nujno, da si invalidi želijo. Zato bi morali poštevati tudi mnenja, Eh, skupnosti invalidov in poskrbeti za to, da sodelujejo pri razvoju tovrstnih eh, pripomočkov. Kar zadeva odnos eh, v družbi, tega problema podporne tehnologije ne bodo rešile. Zato gre za družbeno odgovornost. Ne morete prav prosto ustvarjati neke tehnologije in misliti, da ste s tem rešili vse probleme. Uporaba podporne tehnologije doma je lahko zelo koristna za invalide, še posebej, če niso tako avtonomni zaradi svoje vrste invalidnosti. Uporaba podporne tehnologije doma pa ne sme biti opravičilo za to, da ne delamo na vključevanju invalidov v družbo kot eh, tako, če se bomo sredotočili samo na vključevanju dostopnost v družbi, moramo še vedno zagotoviti dostopnost do prevoznih sredstev, dostopnost delovnih mest. Ne gre samo za to, da se usredotočamo na avtonomnost invalidov doma v družinskem okolju, temveč eh, moramo enako ali pa še bolj poskrbeti za vključitev invalidov na vseh ravneh družbe, rekreaciji, zaposlovanju, preživljanju prostega časa in tako naprej. Kar pomeni, da nas čaka še veliko dela na različnih področjih. Podporna tehnologija sodi med eh, rešitve, ni pa edina rešitev. Še vedno moramo delati na odnosu eh, družbe do invalidov, popolnoma prav imate in popolnoma se strinjam vsem, kar ste povedali. Kar zadeva zasebnost, invalidi sami morajo imeti v lasti svoje podatke. Ni treba zaprositi strokovnjakov, zdravnikov in eh, drugih, eh, da posredujejo te podatke. Lahko jih ključimo v razpravo, vendar pa morajo invalidi ostati eh, lastniki svojih osebnih podatkov. Če to ključimo tudi zavarovalnice, ne vem, kako se bodo odzvale na to kar je nova debata, kjer si moramo pogledati vlogo zavarovalnic in kakšen je strošek eh, te tehnologije. S tem pa prihajamo spet na vprašanje, Eh, dostopnosti. Mislim, da podjetja ne bi smela biti sama odgovorna za to tehnologijo, to bi morala biti družbena odgovorna, državna odgovornost, poskrbeti eh, moramo nam reči, da bodo imeli invalidi dostop eh, do pripomočku, ki jim bi omogočali avtonomno življenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Iz skupine Alde ne vidim nikogar v dvorani, enako velja za skupino GUE. Za zelene velja isto, če prav vidim. EFDD tudi ni nikogar več iz te skupine. Kolega Dominik Martan nam ne želi besede. Gospod Fantulis. Fersta, kjer je preder. Sime rekel, si mi je Martiju in... Lepa, gospod predsedujoči. Danes se je mednarodni dan Downovega sindroma. Vsi se zavedamo z težavami, s katerimi se srečujejo ljudje z invalidnostjo. Z velikim interesom sem prebiral eh, študijo, ki pa ponuja zelo veliko smernic eh, navodil. Ne vem, kaj se dogaja v drugih državah eh, Evropske unije, lahko pa vam povem, kaj se na tem področju dogaja v Grčiji. Moramo se bolje informirati o položaju invalidov. Grči vlada poseben položaj zaradi finančne krize in njenih eh, posledic, kar je še poslabšalo položaj invalidov pri izobraževanju, tudi zaposlovanju. V šolah naprimer ni, tudi ni učnega gradiva, ki bi bilo eh, primerno za uporabo invalidov. Kar je zelo težavna situacija. Hvala lepa. Hvala lepa. Bom predal zdaj besedo kolegoma z komisije. Kdo se želi oglasiti prvi, če bi še kaj povedala? So Najlepša hvala za zanimiva vprašanja in tudi pripombe glede študije. tukaj se prepleta več eh, vidikov. Uh, Ker zadeva vprašanje kvot. Nekatere države jih imajo. Del študije, ki smo jo pravili, glede zakonodajne perspektive, se je nanašal na stanjom. Pregledali smo Nemčijo, Mačarsko, Švedsko And, um, in Portugalsko kot eh, resnične primere. In v teh študijah eh, smo gotovili, kar zadeva glede kvote, da so v nekaterih državah kvote že obvezne. V Nemčiji, naprimer, veljajo za zasebne javne organizacije, tisti, ki ne upoštevajo kvot, morajo plačati kazen. Na portugalskem pa imajo tudi kvote, vendar pa so te obvezne samo za javne inštitucije. To je nekoliko težavno. vidimo, da imamo že pozitivne vidike. Vprašanje pa je, kako poteka nadzor nad izvajanje teh eh, določb. To je pa drugo vprašanje. Nimamo dovolj podatkov, dovolj kazalnikov glede odnosa invalidov do zaposlovanja in delovnih mest. Na tem področju nimamo preprosto dovolj podatkov, da bi lahko opravili kakšno relevantno ugotovitev. Našli smo tudi lepe primere iz Portugalske ali Nemčije. Če delodajalci izkažejo, da si prizadevajo za zaposlovanje invalidov in prilagoditev delovnih mest za invalide, so deležni nagrad eh, finančnih spodbud. Kaj ne zanimivo. Tudi to je nekaj, kar bi lahko uporabila podjetja za ustrezno certificiranje svojih podjetij. Eh, lahko se pohvalijo s tem, da zaposluje invalide, da upravljajo svojo socialno odgovornost, svojo družbeno odgovornost. Še en zanimiv vidik glede nadzora nad eh, tehnologijo in eh, pristopo, da zadeve nadzoruje uporabnik. Pri vseh vrstah tehnologije vidimo, da industrija večinoma spodbuja uporabo tehnologije na različnih področjih. sploh na tem področju bi moral biti uporabnik vključen že v začetni fazi razvoja tehnologije. Se morajo invalidi povedati, kaj potrebujemo pri določeni tehnologiji, kaj mora ta znati ali narediti. Se ne popravljajo nekaj, kar ne deluje v telesu, ampak poskušajo premostiti ovire, ki še vedno za nje obstajajo v družbi. Zato je še kako pomembno, da uporabniki na splošno, še posebej uporabniki invalidi, so vključeni v razvoj tovrstnih tehnologij. In to je odgovoren način razvoja novih tehnologij. ovire, ki obstajajo, prihajajo iz družbe, vstop v stavbe, dostop do parkov. To so ovire. Ne glede to, ali imamo takšno ali drugačno invalidnost. Če si pogledamo, naprimer, matere z eh, vozički, prav tako ne, se ne morejo uspeti po stopnicah z vozičkom. In tukaj tudi ne gre za invalida. Družba pozna ovire za vse in tukaj tehnologije lahko opravijo zelo pomembno vlogo, tudi na delovnem mestu. Pri nekaterih eh, primerih, ki sem jih predstavila, gre za zelo enostavne zadeve, ki jih lahko delodajalci naredijo, pa se jih ne zavedajo. Nekdo nam je povedal, da ima na na voljo eh, podporno tehnologijo v računalniku, ko morajo je računalnika prenesti na delovno mesto, ker je imel ta vse, aplikacijo, ki je povečana eh, besedilo na zaslonu, tako da je lažje bral, imel je eh, aplikacije, ki so premajale slike v besede. Gre torej za hudo pomanjkanje informacij, kar uh, zmanjšuje dostopnost delovnih mest za invalide. Na to bi se morali bolj osredotočiti in ponuditi več informacij. Tudi spodbude so dobre. Če tega ne počnemo iz socialnih razlogov, potem. bi morali uvesti neke vrste pristobine ali kaj podobnega, ki bi zavezali podjetja, da nabavijo takšne tehnologije. Kar pa zadeva lasništvo osebnih podatkov, seveda je lasništvo v rokah eh, tistega, na katerega se podatki nanašajo, ampak eh, ko gre za te nove tehnologije, nekaj, kar nosite s seboj, ko se na ulici, kjer eh, preizkušate virtualno realnost in stike z ljudmi. Vsi ti stroji potrebujejo podatke ne samo strani uporabnika, ampak tudi iz okolja. Tukaj moramo upoštevati eh, družbene razloge za potrebo po delitvi tovrstnih podatkov. Torej, ko uporabniki zbirajo podatke od drugih, moramo upoštevati tudi širši vidik eh, varstva osebnih podatkov. To je torej cela paleta vprašanj, o katerih bo treba razmisliti. Kar zadeva zadnji komentar iz Grčije, no, podobno je tudi pri nas na portugalskem. Seveda, je hudo, ko je država v finančnih eh, problemih in mora poskrbeti za to vrstne stvari. Ampak nekaj smo se naučili tudi iz te študije. V študiji smo si namreč želeli pogledati najboljše prakse in eh, si ogledati, kaj lahko druge države od tega uporabijo. Portugalska je bila, na primer, dober primer v tem smislu da so posebne šole vse zaprte, ni jih več. Vsi otroci so vključeni v običajne eh, šole. To je že korak k ključujočemu izobraževanju. Potem je tukaj še en vidik, ki bi ga morali upoštevati pri portugalski. Je, da šole ali univerze niso eh, bile dolžne ponuditi podpori tehnologiji študentom. Skratka, na prvi stopni smo zakonodaj nekaj sprejeli, potem pa na drugi stopni, ko gre za implementacijo, nam je zmanjkalo. Nasprotno pa imajo v Nemčiji še vedno posebne šole, oziroma šole za otroke s posebnimi potrebami. Po drugi strani pa so vse izobraževalne osnove od eh, osnovnih šol do univerze dolžne ponuditi podporne tehnologije invalidom. Seveda ni vse v denarju. Na trgu je veliko podpornih tehnologij, ki bi jih morali bolje razumeti. Zato moramo opraviti popis obstoječih tehnologij, namesto da bi vlagali v te nove high-tech tehnologije, ki bodo v končni fazi dostopne samo za nekatere invalide zaradi zelo visokih stroškov. Nekatere od teh podpornih tehnologij veljajo za medicinske pripomočke. In s tem je povezano tudi vprašanje varnosti tovrstnih eh, pripomočkov. Torej, če gre za medicinski pripomoček je takšna naprava šla že skozi zelo dolg postopek za odobritev, šlo je skozi postopek standardizacije, varnostnega preverjanja in tako naprej. V teh primerjih torej vprašanje varnosti ni tako sporno. Po drugi strani pa smo se pri študiji eh, srečali s tem, ali bi podporne tehnologije povedali, mora biti opredeljen kot medicinski pripomočki ali pa gre za tehnologijo splošne rabe. Če je to tehnologija splošne rabe, potem je dostopna vsem. En od priporočil je, bila tudi, je bilo povezano z časovnico za eh, sprejem teh eh, tehnologij. Ti postopki so tako dolgi, tako da ni nekih spodbud, za eh, podjetja, da bi ponudila to vrstne tehnologije tudi del postopkov odobritve medicinskih pripomočkov. To bi bilo to. Toliko je bilo vprašanj. Ja, saj ste odgovorili na vsa vprašanja in pripombe držav kolegov, zelo pomembno je, da še naprej delamo. Mi pa moramo naprej na sedmo točko na dnevnem redu. Gre za splošni proračun Unije. Za proračunsko leto 2018 želeli smo si izmenjati mnenje s komisijo glede šestih pilotnih projektov. Besedo predajam Adriani Sukovi, namestnici generalnega direktorja na Agedi za zaposlovanje. Adriana, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pripravila bom predstavitev projektov, ki so v pristojnosti GD za zaposlovanje. In ker imamo delegirano odgovornost najprej, povem, da je prvo mestno poročilo glede 88 eh, pilotnih projektih in pripravljalnih okrepih za leto 19 sprijet 28. februarja leta 2018. Tukaj so napisane podrobnosti glede samih projektov in izvedbe projektov, ki so se izvajali v prejšnjem letu in tudi se izvajajo v letu 2018. Tam je tudi navedena indikativna časovnica za projekte, ki nas čakajo. Podala vam bom več podrobnosti glede vseh treh projektov, jih, s katerimi upravljamo v okviru naše odgovornosti. Dobili bomo še drugo poročilo z finančnim izkazom, ki bo predstavljen meseca maja parlamentu pri pripravi proračuna za leto 2019. V odgovornosti GD za zaposlovanje imamo en pilotni projekt in tri pripravljene okrepe spodbujanje Eh, kooperativ med domačimi delavci in eh, voucherji, evropska mobilnost za nezaposlene, ki so starejši od 35 let. Prvi projekt, pilotni projekt, glede spodbujanja kooperativ doma, delavcev doma in eh, schem z voucherji je zelo pomemben projekt za boj proti neprijavljenemu delu in spostavitev delovnih pogojev za tisti, ki ponujejo dela v gospodinstvu. To bo prvo leto implementacije tega projekta, ki ima podporo 700 tisoč evrov. Imamo dva ključna cilja. Najprej bi želimo pomagati državam, da oblikujejo sisteme z voucheri in spodbujamo socialni dialog na tem področju. Pilotni projekt bo ponudil eh, tehnično podporo eh, na svete in usmeritve ter priporočila za države članice, ki jih zanima razvoj to eh, vrstnih storitev v gospodinstvo, šlo bo tudi za izmenjavo najboljših praks med eh, ključnimi deležniki, lokalnimi eh, oblastmi, državnimi organi in organizacijami delovcev, ki opravljajo dela v gospodinstvo. Želimo si zagotoviti dostojne delovne eh, pogoje in razprečevanje informacije o pravicah teh delovcev, ter vzpostavitev in razvoj učinkovitega delovcev. sistema na tem področju. Tukaj imamo dva elementa na tem sektorju. Eno so storitve povezane z eh, nego, ki se izvaja na domo oskrbovancev, gre za varstvo otrok, za skrb za starejše in bolne. Potem pa imamo eh, poklice v gospodinstvo, ki vključuje očiščenje, likanje, vzdrževalna dela in tako naprej. Osebne negovalne storitve vključujejo dvojne akterje, tiste, ki ponujejo storitev in člane gospodinstva, za katerega delajo. Klav, tukaj imamo glavne deležnike na področju zdravstvene oskrbe, je Federacije za oskrbo na domu evropska socialna mreža in predstavniki delojemalcev na tem področju znotraj globalne Evropske unije oziroma sindikata. To so naši ključni partnerji v projektu. Kaj pričakujemo od projekta in od konzorcija, ki bo razvijal aktivnosti, ki ga bomo izbrali? Razviti moramo naslednja dejanja države, ki so bolj napredne pri storitvah eh, na domov, morajo organizirati dve zadeve in sicer zbrati najboljše prakse za razvoj in spodbujanje zaposlovanja tukaj in okrepiti in razvijati socialni dolog eh, za te delavce. Imamo države, kjer te storitve niso tako razvite, zato bo treba tam širiti dobre prakse in ponuditi tehnično podporo za razvoj tovrstnih eh, sistemov. Aktivnosti na, uniji, na ravni Evropske unije pa vključuje organizacijo Evropske konference, animacijo in vključitev podatkov na spletni strani glede najboljših praks, potem pa imamo še tehnično podporo držav članic, ko razvijajo sisteme za voucheri ter podpiranje socialnega dialoga na tem področju. komisija želi najti sredstva za financiranje pilotnega projekta za nepovratnimi sredstvi. Razpis bo objavljen v naslednjih tednih. Izbrali bomo konzorci za implementacijo. Objavo pričakujem v naslednjih tednih. Rok za vložitev eh, vlog je konec junija. Pogodbe pa naj bi podpisali do konca julija. Že, ta, že to leto želimo za resnično implementacijo začeti z resnično implementacijo projekta, potem imamo tukaj jamstvo za otroke, ki je v drugem letu implementacije. Prvotni projekt eh, je bil namenjen eh, popisu trenutne situacije, kar zadeva učinkovito zaščito in spoštovanje pravic otrok ter analizo izvedljivosti pogojev in eh, dodane vrednosti tovrstnih eh, sistemov za otroke. Osredotoča se pa na štiri eh, skupine otrok, otroke, ki živijo v prikarnih razmerah, ki živijo v institucijah z beguncev in otroci beguncev in migrantov in pa invalidni otroci. Okvir za implementacijo jamstva za otroke bo razvit na osnovi študije, ki jo bomo izvedli na tem področju. Večerin projekt bi moral pokazati, na kak način se bo dobro to rezultati, ki smo jih pridobili iz študije, uporabili za širšo skupino ljudi. Torej, v okviru tega jamstva bomo razvili študijo o izvedljivosti tovrstne scheme. Vloge je mogoče podati do aprila 2018. Pripravljamo tudi finančno odložitev za rešitev eh, tega ukrepa. ki se bo financiral iz proračunskih sredstev za leto 2018, razvoj študije, če povem nekaj več o tem. Namen tega je, da zberemo znanje, pripravimo pripravljene ukrepe, opravimo neodvisno raziskavo in pridobimo strokovno mnenje eh, strokovnjakov, opravimo strokovno izmenjavo, eh, razmisliti o uvedbi varuha za človekove pravice in razpravljati tudi z odborom za socialno zaščito znotraj sveta. Podačne projekta, ki ga bomo financirali v letu 2018, se bo nanašal na reširitev ukrepov in bo odražala rezultate prve faze in opredelila, kateri naj bi bili prihodni koraki. Tretji projekt oziroma pripravljalni ukrep je ponovna aktivacija, reaktivacija. Gre za preizkušanje izvedljivost eh, notranje evropskega mobilnostnega programa za brezposelne, ki so starejši od 35 let, eh, vključuje tudi dolgotrajno brezposelne programe. Reactivate eh, pomaga odraslim, da najdejo zaposlitev ali pa možnost usposabljanja v drugih državah članicah in poskrbi za njihovo popolno integracijo na trg dela. Eh, s tem ukrepom želimo izboljšati pogoje za iskalce, zaposlitve in delojemalce ki lahko eh, svobodno potujejo po Evropski uniji in izkoriščajo to pravico. Želimo tudi odpraviti pomanjkljivosti in odpraviti eh, neskladja med eh, ponudbo in popraševanjem na trgu dela. Leto 2016 smo že porabili 3 milijone za ta ukrep, 2,5 milijona smo porabili v okviru proračuna za leto 2017, še 5 milijonov pa je na voljo v proračunu za leto 2018. Skup na vsota za podporo tega projekta bo tako znašal 10,5 milijona evrov. Potem se bomo preglajali potrebam eh, trga dela, imeli bomo pa tudi možnosti eh, razgovorov za delovno mesto v tujini, ki jih bomo podpirali, možnosti usposabljanja, vajništva v eh, drugi državi članici. Prav tako pa bomo ponudili finančne spodbude za mala in sledna podjetja in mikropodjetja in samozaposlene. projekt namreme upraviti z poenostavnenim eh, sistemom eh, povračila stroškov. Eh, imamo pa tudi možnost povračila stroškov na osnovi prijave stroškov. Tukaj imamo možnosti za praktikante za obdobje do šest mesecev. Ponudili bomo tudi podporo za kasnejšo zaposlitev, če bodo ljudje ostali v drugi državi članici in se tam zaposlili. Tretja faza implementacije v letu 2018 je odvisna od sprejema finančne odločbe, kaj se bo zgodilo v mesecu marcu 2018. Razpis bo objavljen v drugem četrletju 2018, ko bomo imeli odločitev glede financiranja. Projekt pa naj bi se začel v tretjem kvartalu 2018. Razvili imenovali bomo tudi konzorci in oblikovati moramo srezne kriterije. Za oblikovanje tega konzorcija trenutno smo dobili samo prijave treh držav, ki želijo biti del konzorcija. Prejeli smo tudi zelo malo projektov, ki jih eh, predlagajo. Težave bi se morali bolj povezati in povezati spodbuditi več regionalnih in čezmejnih projektov, ki bodo upravičeni do financiranja. Želimo si večji konsolci, kot ga sestavljate, kot so kot takšnega, ki je sestavljen iz treh eh, držav. Želimo si tudi poskrbiti za ustrezno zavoslo eh, vanje. Ljudje tega imamo tudi, predvidevamo tudi šest vanje, eh, možnosti nepovratnih sredstev, želimo ponuditi 1200 tovrstnih mest, ki bi se financirali. Prijavijo se lahko zasebne ali javne eh, službe za zaposlovanje in drugi akteri na trgu dela. To bo še en projekt, ki bo lahko povečal mobilnost eh, oseb, ki so pridobile s tem, spretnosti v drugi državi članici. Travka prav tako pa bo to omogočilo boljše možnosti za zaposlitev v tistih, ki ne najdejo delovnega mesta v svoji državi članici. To so torej ti trije projekte oziroma pripravljanje ukrepi, za katere smo pristojni. In tukaj sem vam želela predstaviti tudi, kaj predvidemo za implementacijo v letu 2018. Eh, Marita Ulfskog, ki je poročevalka, je danes odsotna. Kot sem že povedal, besedo bom zato predal Agnes Jangerijos, ki bo spregovorila v njenem imenu. No ne v imenu Marite. Ali govorim danes v imenu Marite? No, bom pač samo govorila. Oglasila se bom še posebej v zvezi eh, s pripravljalnim ukrepom, ki se nanaša na jamstvo za otroke. To je meni še najbolj pri srcu. Poleg tega je to prednostna naloga za mojo politično skupino. Prvi pripravljalni ukrep je bil sprejet leta 2016, za proračun v letu 2017 govorim o schemi jamstva za otroka. Za tretji projekt naj bi se objavil razpis. pred nekaj meseci ste ga objavili, zanima me, zakaj je trajalo toliko časa, če je bil pripravljalni ukrep odobren leta 2016 za proračun v letu 2017. Zakaj je trajalo do aprila 2018, da ste zaključili s projektom? Lahko prosim pojasnite, zakaj je toliko časa trajalo da ste objavili razpis za jamstvo za otroka. Lahko poveste še par besed o prvem delu pripravljalnega ukrepa. Ali ste del že začeli izvajati, če ne, kako lahko pospešite postopek? In še zadnja pripomba. podali smo prošnjo, neposredno se mi zdi, da bi Eurofandu dodelili izvajanje tega pripravljalnega okrepa. Zato me zanima, kako vi gledate na ta predlog, ali ni to dobra zamisel, da bi izkoristili tudi strokovno znanje Eurofanda. Zdi se mi, da bi nam to lahko pomagalo tudi v fazi izvajanja. Bi pa rada slišala vaša mnenja o tem. Hvala. Merci. Hvala lepa. Iz EKR ja ne vidim nikogar. Alde, gospa Harkin, ne? Gue? Izvolite. Muchas gracias, presidente. Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi se najprej zahvalila komisiji za vse te podrobne informacije, ki ste jih podali glede pilotnih projektov. Bi vas pa rada vprašala zlasti glede pilotnega projekta, ki se nanaša na ta voucher za storitve, predvsem z vidika gospodinskih storitev. V odboru za zaposlovanje in v komisiji smo se veliko o tem pogovarjali. Zahvaljujemo se vam za ta pripravljalni ukrep, to je res bistvenega pomena tako zame, kot tudi za mojo skupino. Lani je bilo to sprejeto. Sprejeli so tudi neke vrste kolektiv gospodinskih pomočnic, tudi one so bile zelo zadovoljne s tem ukrepom pravijo, da je to prvi korak na poti, ki vodi k izboljšanju delovnih pogojev. Kaj ti njih obravnavajo precej drugače kot ostale delavce na trgu dela. Mislim, da je bil zdaj res storjen korak naprej za to, da se izboljšajo delovni pogoji tudi za gospodinske pomočnice. Veliko vprašanj sem imela, ampak sami ste že odgovorili na mnoga vprašanja v svoji uvodni predstavitvi. Zato bi vas zdaj vprašala samo še to, ali ste že sprožili dialog z državami članicami, kako so države članice sprejele te predloge, kako se lotevajo prenosa in izvajanja. Zanima me, ali se tudi krepi socialni dialog za tega. Zanima me, kakšne instrumente so pripravile ali jih še bodo pripravile. Ne vem, zlasti kakšne regionalne ali občinske vlade, torej akterji, ki delujejo na manjših območjih, veliko so se obračali na nas, zanima jih, kako se bo potem to uporabljalo, ali bo lahko naprimer tudi neka lokalna ali občinska vlada uporabila ta voucher za storitve. V letošnjem letu naj bi vstopili v drugo fazo tega projekta ne vem, verjetno boste spodbujali konkretne lokalizirane pilotne projekte na določenem omejenem ozemlju. Morda bi začeli s tem v občinah, ki so vendarle manjše kot države. Če bi morda nekoliko spodbudili tudi sindikate delavk Ali boste delavkam ponudili tudi pravno pomoč, boste pomagali sindikatom, zadrugam in tako naprej, da se bodo lahko posluževali vseh teh instrumentov? Hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospa Lambert, za zelene ne. Prav, potem pa besedo ne mudoma predajam komisiji, da se odzove na ta vprašanja. Najlepša hvala za vse pripombe, ki ste jih podali glede doseganja napredka pri izvajanju teh projektov. Kar zadeva jamstvo za otroka, tu je res prišlo do zamude pri začetku izvajanja projekta. Razpis je bil objavljen danes. Na ključe, seveda. Najprej smo se pogovarjali o tem, ali ne bi tega pilotnega projekta za jamstvo za otroka izvajali v okviru programa EASY zaradi zamud pri sprejemanju finančne odločbe za leto 2017 se nismo uspeli prej pripraviti, no vse skupaj trenutno preučujemo tudi možnosti, kako lahko ta projekt jamstva za otroke začnemo izvajati v posameznih fazah. Priprava razpisa je namreč trajala nekoliko dlje, zato ker nismo vedeli, kaj bomo zajeli v prvo fazo, kaj v drugo fazo. Zdaj je razpis objavljen, tako da upam, da bodo k malu na voljo tudi predlogi in da se bo začelo s konkretnim izvajanjem v državah članicah. Vem, da je to izjemno pomembno za otroke, ki se nahajajo v hudih državnih situacijah, ne zgolj v parih državah v Evropski uniji, temveč kar posod po Evropski uniji. Treba jih je zaščititi. Mi smo predlagali, da bi Eurofund izvajal ta projekt, ampak to je nemogoče, zato ker delajo v okviru posrednega upravljanja pilotni projekt. Pa ne moremo izvajati na tak način, torej posredno. Zato ker bi to pomenilo, da bi komisija posredno izvajala ta projekt, če bi Eurofund vse skupaj prevzel, to pa ni skladno s pravili iz finančne uredbe. Tudi način izvajanja bi morali predvideti enako velja tudi za porabo nepovratnih sredstev. To bi morali zajeti v finančno odložbo, ampak tega nismo storili, zato ker se nam je zdelo, da lahko druge organizacije pripravijo to študijo in analizo. Prav tako dobro kot agencija znotraj komisije. Gospodinske in osebne storitve. to je naš resen poskus, da se zoprstavimo neprijavljenemu delu. Vemo, da se pogovarjajo o tem vprašanju v številnih forumih. Projekt smo tudi predstavili v teh forumih in moram reči, da so se države članice pozitivno odzvale na nj. Pomembno je, da zajamemo te storitve na profesionalen način. Te storitve, torej ponudniki teh storitev pa morajo biti tudi dobro zaščiteni na delovnem mestu, uživati morajo enake pravice kot ostali delavci. Tudi izvajanje tega pripravljalnega projekta oziroma pilotnega projekta skušamo pospešiti, je pa to povezano tudi z cilji, iz evropskega stebra socialnih pravic. Želimo zagotoviti pravične, enakopravne pogoje za vse, ne glede na to, kakšno vrsto zaposlitve nekdo ima. Napredujemo pri objavi tega razpisa. Upam, da boste projekti in pripravljalni ukrep začela veljati že letos. Hvala. Eh, merci, Hvala lepa. S tem smo zaključili. Razpravo časovnico boste prejeli po elektronski pošti. 23. april pa je datum, ki si ga morate zapomniti. Takrat morate sekretarjatu poslati predloge sprememb. 29. augusta zjutraj pa naj bi potekalo glasovanje v tem odboru. Hvala lepa, nadaljujemo ob pol treh in sicer z glasovanjem. Hvala.